Spoštovani gospe in gospode, se opravičujem za to štiriminutno zamudo. No, ure itek ne vidim, ampak dobro. Vse bo precej natrpana poskusili bomo vse opraviti, kar smo si zadali. Začeli bomo s sprejetjem dnevnega reda. Predlagala bi dve spremembi k osnutku dnevnega reda. Upam, da so politični svetovalci te informacije vam že posredovali meni je sekretarjat eh, to uh, svetoval. Zaradi tehnične kompleksnosti in politične zahtevnosti predlagam, uh, da prestavimo glasovanje v zvezi z dvema dosjejema in sicer Invest EU, uh, poročevalka gospa Westfeld in pa instrument za povezovanje Evrope, poročevalec gospod Pjotrovski. Tudi um, pristojni odbori eh, so eh, to glasovanje predstavili. Glede teh dveh dosejev velja, da lahko glasujemo kasneje in jih še vedno pravočasno eh, podamo um, pristojnim odborom. Če se strinjate s tema spremembama, potem lahko sprejmemo dnevni red. Nimam nobenih sporočil, potrebujemo namreč čas za glasovanje. In bomo kar takoj uh, nadaljevali eh, z eh, glasovanji in sicer gre za predlog uredbe Evropskega parlamenta o spostavitvi okvirnega programa za raziskave inovacije, obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširanje njegovih rezultatov. Gospod Van Nisteroj, vi ste bili poročevalec, želite besedo. Hvala lepa ja, povedali ste, kako pomembno je, da uh, smo hitri pri uh, izglasovanju tega mnenja. To mora biti uh, med prvimi mnenji, ki bo uh, izglasovano. Zahvaljujem se vsem. Uh, poročevalcem v senci in sekretarjatu za opravljeno delo in veseli me, da smo ohranili vse formulacije CPR-ja zlasti eh, glede eh, neposrednih eh, transferjev na nacionalni ravni. Kompromisi so bili sprejeti in mislim, da bomo lahko vse skupaj izglasovali zelo hitro in preprosto. Dobro, potem pa kar začnemo z glasovanjem. Se upravičujem, imam nekaj težav z svojo napravo za glasovanje. Če mi lahko kdo pomaga, če je tehnična služba tu, moja naprava ne deluje. It is not with the card, it is with the, with the device. Uh, yes, please. So, we are. Dobro, se opravičujem, bomo začeli z glasovanjem. In sicer eh, glasujemo v sklopu o amandmajih 147, 148, 187, 249 in 125. Kdo je za? Kdo je proti? Lahko preverimo elektronsko zato da bomo prepričani, da je rezultat pravilen. Nobena naprava ne deluje. Začenjamo z glasovanjem? Ne? Odlično. Odlično. Dobro, konec glasovanja. Prosim. Želela bi, da se uh, moj glas uh, tudi upošteva, kaj ti uh, eh, nimam uh, svoje kartice. Vas lahko prosim, da ponovite. Nimam svoje kartice za glasovanje, ampak sem tu od začetka odbora. ali lahko dvignite roko v tem primeru, ali ste za ali proti. Ste za ali proti? Za. Dobro, potem je to sprejeto. No, danes imate vi tako imenovan zlati prst.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 Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Na to nadaljujemo z amandmajem 188. Kdo je za? 188. To je bilo v prvem sklopu Right, so to... Dobro, kompromis 24. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 25. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 26. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo s kompromisom 27, ampak eh, prosila bi, da najprej glasujete za amandma 134. Je to za pročevalca spremljivo? Nisem proti, ampak mislim, da bi morali glasovati proti. Če najprej glasujete za 234, morate glasovati proti. Hvala za nasvet. Glasujemo za amandma 234. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno, zato ker sem jaz tudi proti in moja kartica ne dela. Zavrnjeno. Z enim glasom. Nimate rezultata? 15 za, 18 proti, en vzdržan je rezultat. Sedaj pa bomo glasovali o kompromisu 27. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. Kompromis 28. Za? Proti? Vzdržani sprejeto. Kompromis 29. Za? Proti? Vzdržani sprejeto. Kompromis 30. Za? Proti vzdržani sprejeto. Amandma 250. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 251 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 252 za, proti, vzdržani, sprejeto. 253 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 254 je brezpredmeten, 255 za, proti, vzdržani, sprejeto. 256, 257 za, proti, vzdržani, sprejeto. 258 za, proti, vzdržani, sprejeto. 259 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 31 za, proti, vzdržani, za, sprejeto. Amandma 261 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 32 za, proti, vzdržani, sprejeto amandma 267. Moram uh, povedati, da amandmaji 262, 265, 231 in pa 254 so omaknjeni. Dobro, hvala. 267, ki ni omaknjen. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži, sprejeto. 286 za, proti, vzdržani, sprejeto. 269 za, proti, vzdržani, sprejeto. 270 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet. 271 za, proti, vzdržani, sprejeto bomo preverili elektronsko. 271 preverjamo elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem, napačno sem izračunala. Sprejeto, sprejeto. 272 za. Se upravičujem, ta amandma je del kompromisa 18, o katerem bomo glasovali kasneje. Se upravičujem, eh, da sem vas tako pozno obvestila ta amandma je brezpredmeten, če bo sprejet, eh, amandma, eh, če bo sprejet kompromis 18. Torej, amandma 272 je vključen v kompromis 18, o katerem smo že glasovali. 273. To drži? Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 33. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 277 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 278 za, proti, vzdržani, sprejeto. 279 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 280 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 281 za, proti, vzdržani, sprejeto. 282 za, proti, vzdržani, sprejeto. 283 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Hvala. Nadaljujemo z amantmajem 288 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amantma 35 z, ustni, eh, z ustnim amantmajem je kdo proti. Dobro, glasujemo z amantmajem 35 z ustnim amantmajem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo z amandmajem 291 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 40 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Amandma 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 292 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 315. za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 316 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 62 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Še 63 za. Ne, se upravičujem. Amandma 63 je umaknen. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 71. ki je identičen amandmaju 72. Ne, ne, ne. Se popravlja govornica 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 72, ki je identičen s 73. Tako glasujemo o 72 in 73 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 je brezpredmeten. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 90 za, proti, vzdržani, sprejeto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 proti vzdržani sprejeto. Amandma 121 je umaknjen, 122 za, proti vzdržani sprejeto. 123 za, proti vzdržani sprejeto. 124 za, proti vzdržani sprejeto. 126 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 16. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 130. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 131. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 17. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 137, 138 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 141 je umaknjen in nadaljujemo s kompromisom 19 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 20, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo elek z elektronskim glasovanjem, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Petintrideset za plus moj glas, se pravi 36, in pa vaš glas, ja, 37 za in gospod Kocolino 38 za. Ne, 37, vi ste glasovali s kartico, dobro. 37 za, en proti, en vzdržan čestitke gospodu poročevalcu. Prav tako čestitam vsem nam, to je prvi zakonodajni dosje v novem uh, uh, okvirnem predlogu. Hvala lepa. Sedaj nadaljujemo z drugim zelo pomembnim poročilom. Poročevalka je gospa Breso in gre za predlog odbora regij o evropskem socialnem skladu. Gospa Breso. Ja, proprio... Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi v mojem imenu samo nekaj besed, da se zahvalim vsem eh, kolegom za izjemno hitro opravljeno delo pri tem dosjeju. Mislim, da so kompromisi v skladu z našim skupnim namenom in sicer, da mora Evropski socialni sklad ostati del kohezijske politike, del regionalne politike. In to eh, je eh, tudi bistvo vseh kompromisnih predlogov sprememb. In rekla bi, da smo eh, delovali na takšen način, da bi kar najbolj upoštevali stališča vseh. Hvala lepa. Najlepša hvala upam, mm, da se bo to izkazalo ah, tudi med glasovanjem. Najlepša hvala. Sedaj gremo na glasovanje. Poročilo. Začnemo s predlogom številka 15. To je za. Proti. <coughs> Držani zavrnjeno. Predlog spremlje številka 107. To je za. Proti. Zdržani. To bomo preverili. 107.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 Okay, so we continue now. Pred 111 z ustnim predlogom spremembe je kdo no. proti ustnemu predlogu, torej glasujemo skupaj s tem ustnim predlogom. Kdo za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe številka 108, kdo za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe številka 109, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem že številka 110, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 112, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, preverili bomo. 112. Preverjamo elektronsko, glasujemo. konec glasovanja zavrnjeno še moj glas je treba prišteti zraven It is rejected. Zavrnjeno. So, uh, 113. 113. Who is in favor? Who is against? Proti. Vzdržani mislim, da je bilo to zavrneno. The... Želite preveriti? No. Check. You want to check. Okay. Želite preveriti? V redu, preverjamo. 113 preverjamo elektronsko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja zavrnjeno. Enako kot majority. pri prejšnjem. Yeah. All right. Compromise one. Kompromis ena. Who is in favor? Kdo je za? Who is against? Proti. Abstention? Držanje. Adopted. Sprejeta. Compromise two. Kompromis dve. Kdo je za? Who is against? Proti. Držanje. Adopted. Sprejeta. Amendment 121. Predlog sem no. je številka 121. S ustnim predlogom sem je kdo proti ustnemu uh, amendmaju, ne kdo je za proti držanju sprejeto skupaj z ustnim amandmajem kompromis no, oziroma 122 do za proti zdržanje sprejeto. Kompromis 3 do za proti zdržanje sprejeto. Kompromis 4 do za proti zdržanje sprejeto. Kompromis 5 do za proti vzdržani sprejeto. Kompromis šest za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis sedem za, proti vzdržani sprejeto. Predlog zemlje številka 143 za, proti vzdržani sprejeto predlog spremembe številka 144, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Amendment 148 Predlog spremembe številka 148, ne. These are the shared competence. sorry. One yes, yeah. Uh, I think everybody knows that the, this is under the shared competencies with Verjetno vsi vemo, da gre za skupne so, so pristojnosti in favor poslovanja, torej 148 za proti držani zavrnjeno. 149 za proti, vzdržani, sprejeti. 151 glasov za, proti, vzdržani, sprejeti. Kompromis 9 glasov za, proti, vzdržani, sprejeti. Predlog 754 glasov za, proti, vzdržani, sprejeti. 155 in favor, against,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 156 do za, proti vzdržanje sprejeto. 157 uh, tukaj gre za izključne pristojnosti odbora ENVI. Yes, and we voted. Yes, 157 do za, proti vzdržanje rejected. zavrnjeno. 158 do za, proti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 vzdržani. Zavrnjeno. 162, to je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 10, to je za, proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis 11, to je za, proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis 173, to je za, against proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 12. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 13. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 14. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe številka 185. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 186 je brez predmeta, no, ne 186 je za, against, proti, vzdržani, zavrnjeno. 187 je za, against, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? V redu, preverjamo. 187 preverjamo elektronsko, izvolite. Konec glasovanja. Mm, sprejeto. 188 uh, je pred predmetjem ker bi to se jim 80 sprejet, tako da gremo na 190. Na 190. 191 in 192, ker so identični, to je za. Proti. Abstention is rejected. Zavrnjeno. Compromise 15. Compromise 15. Who is in favor? Doza. Proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 196 za. Proti vzdržanje zavrnjeno. Amendment 197 proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 16 za proti vzdržanje sprejeto kompromis 17 do za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 207 do za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 208 do za, proti vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da je sprejeto, lahko pa preverimo, če želite. Sprejeto. 209. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 210. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 211. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 212 je za, proti vzdržani, sprejeto. 213 je za, proti vzdržani, sprejeto. 221 je brezpredmeten. And uh, 214. 214. What does it mean? Almost identical kaj to pomeni, da je to skoraj identičen oh, predlog spremembe. Uh, to je skoraj torej, tako kot skoraj noseča. Torej, glasujemo tako, kot tukaj piše 214 za, proti zdržani, sprejeto. 226 za. No, sta identična, ker sta skoraj identična.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 216 okay. brez predmeta. Zdaj pa kompromis 18, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Predla sem bil 222, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 223, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto.

proti vzdržanje zavrnjeno. Predlog je 229, to je za, proti vzdržanje sprejeto. 230, to je za, proti vzdržanje sprejeto. 231, no, torej, kdo je za, proti, držani, sprejeto. 232 je identičen s 231, 233 s ustnim amandmajem poročevalca. Je kdo proti ustnemu amandmaju, torej 233 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 234 je za proti, vzdržani. Mislim, da je sprijeta. 235 za, proti, vzdržani, sprijeta. 236 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 237 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeta. 238 je za, proti vzdržani sprejeto. 239 je za, proti vzdržani sprejeto. 240 kdo je za, proti vzdržani sprejeta. 241 je za, proti vzdržani sprejeta. 242 kdo je za, proti vzdržani sprejeta. Yes, we can. No, you are not agreed. Okay. So we voted 242 and it was adopted. Now we Glasovali smo o predlogu 242, ki je bil sprejet, sedaj pa predlog 243 za, proti državni sprejeto. 244 za, proti državni sprejeto. 245 za, proti vzdržanim sprejeto. 246 za, proti vzdržanim sprejeto. 247 za, proti vzdržanim sprejeto. 248 za, proti vzdržanim sprejeto. 249 za, proti vzdržanim sprejeto. 250 za, proti, vzdržani, sprejeto. 251 kdo za, proti, vzdržani, to bomo preverili. 251, preverjamo elektronsko, glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Oh. Z mojim glaso, glasom proti je predlog spremenjen zavrnjen. Uh, Sedaj pa 252, kdo je za, hmm. proti, vzdržanje, sprejeto. 253, kdo je za, proti, vzdržanje. 254 gre za, proti vzdržanim, sprejeto. 255 gre za, proti vzdržanim, sprejeto. 256 gre za, proti vzdržanim, sprejeto. 257 gre za, proti vzdržanim, sprejeto. Preverjamo 257 elektronsko, izvolite. And the vote is closed. Mm. Konec glasovanja. And it is rejected. Zavarjeno. Amendment 1. Preglasovanje številka 1. So, what does it mean? Kaj to pomeni?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 Uh, torej, mislim da smo tu vsi enaki predlog sprememb številka ena kdo je za proti vzdržani sprejet predlog številka šestnajst kdo je za proti vzdržani sprejet predlog številka sedemnajst kdo je za proti vzdržani sprejet kompromis devetnajst kdo je za proti vzdržani sprejet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 Predlog umeščenega v 30 preverjamo elektronsko. Glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. And it is, it is adopted. Sprejeto. I'm, I'm really sorry. Uh, The, not, not because of the vote, but because of my ne mistake. zaradi rezultata, uh, ampak zaradi tega, ker sem se zmotila.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 sprejeto. Kompromis 25, to je za, proti, zadržani, sprejeto. Uh, Predlog sem je številka 49 z ustnim amandmajem poročevalke, je kdo no, proti ustnemu amandmaju. Torej glasujemo o predlogu 49 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis šestindvajset za proti vzdržani sprejeta kompromis sedemindvajset za proti vzdržani sprejeta predlog smo mi številka štiriinšestdeset za proti vzdržani sprejeta uh, predlog smo mi petinšestdeset za proti vzdržani sprejeta Sprejet. Skupaj z ustnim amendmajem, to je treba omeniti, da je pri predlogu 65 tudi ustni amendmaj. Vse skupaj sprejeto. Kompromis 28 za, proti zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 73 z ustnim amendmajem, nekdo proti. No. Skupaj z vsem amendmajem 73 za proti vzdržani. To bomo preverili. Preverjamo 73 z vsem amendmajem, preverjamo elektronsko, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Še en glas proti treba dodati, torej minus 20. Uh, 54 in 70 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, mislim. Preverjamo 74. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uh, Predlog je 75. False, no. No, Ni brezpredmeten, torej 75. Yes, 75. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 29. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog samo številka 80 no, torej, z ustnim amandmajem pričevalke. Kdo je za? Proti? Torej, rekel sem skupaj z ustnim amandmajem. 80. Kdo je za? Proti? zadržani, sprejeto. Kompromis 30 do za, proti, zadržani, sprejeto. Kompromis 31 do za, proti, zadržani, sprejeto. Kompromis pred 89 do za, proti, zadržani, sprejeto. Kompromis 32 do za, proti, zadržani, sprejeto. Predlog spremembe 94 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog nam je 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog za namembe 100 za, proti, vzdržani, sprejeto. 101 za, proti, vzdržani, sprejeto proti držani sprejeta. Predlog ne 102, kdo je za, proti držani zavrnjeno. 103, predlog spremlja 103, kdo je za, proti zdržani sprejeta. 104, kdo je za, proti zdržani zavrnjeno. Predlog spremlja 105, kdo je za, proti zdržani sprejeta. 106, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa gremo na končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Izvolite. And the vote is closed. Konec glasovanja. My, my vote is uh, in favor. So it's Sama glasujem za, torej 36 glasov za. 2 glasa proti, nič vzdržanih. Čestitam, gospa Breso. To je drugo poročilo v novem okviru. To zelo dobro poteka. Najlepša hvala. Um, Sedaj pa um, gremo na poročilo gospoda Dojča gre za um, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. No? Želite kaj povedati? Ne. Torej gremo kar na glasovanje uh, in začenjamo s predlogom spremembe 13. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Kompromis 9, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 10, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 11, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog se imenuje številka 80. Je to prav? Uh -huh. Mhm je za, predlog 80 proti držanje sprejeto. Predlog 81 za proti držanje sprejeto. Kompromis 12 do za proti držanje sprejeto. Kompromis 13 do za proti držanje sprejeto. Kompromis 14 do za proti držanje sprejeto. Predlog spremembe številka 98, kdo je za, proti, držani, mislim, da je bilo to sprejeto. Kompromis 15, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Predlog spremembe 101. No, 101. 101, 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem je 102, 2 za. Aha, se upravičuje, pravi predsedujoče. Predlog sem je številka 100, 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 102, 2 za, proti, vzdržani, ga bomo preverili. 102 preverjamo elektronsko, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. No, v vsakem primeru je zavrnjeno. 109. pa je brezpredmeten. Sekdaj gremo na 103. 103, doza. Proti. Stržani. Zavrnjeno. 104. Je brezpredmeten. 105, doza proti držani sprejeto. 106, kdo je za? Proti držani sprejeto. 107, kdo je za? Proti držani sprejeto. 108, kdo je za? Proti držani sprejeto. 110, kdo je za? Proti držani sprejeto. 111, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. To lahko preverimo. 111 glasujemo elektronsko. Izvolite. And the vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. We continue with one Nadaljujemo 112, za, prosim, proti, zdržani, sprijeto. Kompromis 16, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromis 17, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog spremembe 116, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. You want to check? Želite preveriti? V redu, preverjamo elektronsko 116. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Okay, can we close this vote? Preverili smo, prejelo sem le 116. Torej, glasujemo še enkrat. 116. 116. Elektronsko, izvolite. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 18. Proti stržanje sprejeto. Kompromis 19. Proti stržanje sprejeto. Predlog spremembe 121. Kdo za? Proti stržanje sprejeto rejected. Zavrnjeno. 122 za. Against. Proti. Abstention. Rejected. Zavrnjeno. Želite preveriti? Yes. Preverjamo. 122. The vote is open. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. And it is rejected. Zavrnjeno. 123, please. 123 za proti vzdržani. Tukaj imamo enako situacijo kot pri zavrnjenju. 124 je za, proti vzdržani, sprejeto. 125 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 20 je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 129, kdo je za? proti. Vzdržanje sprejeto. 130 kdo je za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 131 kdo je za, proti, vzdržanje. Mislim, da je bilo sprejeto. Želite preveriti 131, preverjamo elektronsko glasujemo konec glasovanja za varnjeno. Tudi sama glasujem proti. Zelo lepo je imeti zlati. It happens in the national parliaments very often, you know that. To se zelo pogosto dogaja v nacionalnih parlamentih. Anyway, veste, we no, continue now. Nadaljujemo. 132, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 133, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo je 9, kdo je za proti vzdržani sprejeto. 135 za, proti vzdržani zavrnjeno. 136 za, proti vzdržani zavrnjeno. 137 za, proti vzdržani zavrnjeno. 138 je za, proti vzdržani sprejeto. 139 je za, proti vzdržani sprejeto. 140 je za, proti vzdržani zavrnjeno. 141 je za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 21 je za proti vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa prejeto sem bil 144 do za, proti vzdržani. Sprejeto. 145 do za, proti vzdržani. Sprejeto. 12 do za, proti vzdržani. Sprejeto. 14 do za, proti vzdržani proti držani sprejeta. Predlog 15, kdo je za, proti držani zavrnjeno. Predlog 16, kdo je za, proti držani sprejeto. Predlog 17, kdo je za, proti držani zavrnjeno. Želite preveriti? V redu, preverjamo predlog številka 17 elektronsko. Izvolite, glasujemo konec glasovanja zavrnjeno če k temu prištejete še moj glas proti I will improve myself. <laughs> Se bom poboljšala. Okay. Compromise one. Kompromis ena. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 27, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 28, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti držani zavrnjeno. Kompromis 3, kdo je za, proti držani sprejeto. Predlog spremljiv 31, kdo je za, proti držani sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti držani sprejeto. Predlog spremljiv 39, kdo je za, proti držani sprejeto. Vzdržani je zavrnjeno. Predlog sem bi 40 za, proti. Vzdržani je zavrnjeno. Predlog sem bi 41 za, proti. Vzdržani je sprejeto. Kompromis 5 za, proti. Vzdržani je sprejeto. Predlog sem bi 47 za, proti. Vzdržani je sprejeto. To bomo preverili, preverjamo. Predlog spremembe 47, preverjamo elektronsko izvolitev. And the vote is closed. Konec glasovanja. And it is rejected. Zavrneno. Amendment 48. Predlog 48 do za proti zdržanju. Sprejeto. Kompromis 6 do za proti zdržanju. Sprejeto. Predlog spremembe 53, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Kompromis 7, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 56, kdo je za? Proti? Zdržani? To bomo preverili. Predlog spremembe številka 56 preverjamo elektronsko, zvolite.

Predla sem 257 do za, proti, vzdržani. Sprejeto. Ponavljamo, 57 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Se pravi, čujem. Predla sem 59 do za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 8 do za, proti, vzdržani proti vzdržani. Sprejeto. In sedaj predlog spremembe 62 bo za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa gremo na končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Izvolite. Konec glasovanja. 35 <clears throat> glasov za. Pozitivno če k temu proštejete še moj glas za. Kot vidite, sem se um, poboljšal. 36 glasov za, 2 proti, no, nihče se ni vzdržal. Čestitamo, gospod Deutsch. Zelo dober rezultat. Najlepša hvala. Sedaj pa gremo na zadnje glasovanje. Tu um, je mnenje gospoda Fita. No. Želite no, kaj povedati? Ne. Torej gremo kar na glasovanje in začenjamo. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Dva za, proti, za, proti, zdržani bomo preverili torej elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nisem dobro videla. Predlog spremembe 3 je brezpredmeten in smo pri predlogu spremembe 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 5 v dveh delih, Prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest. Z ustnim predlogom spremembe. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne. Torej, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dobro. In tukaj je še en ustni predlog spremembe. Gre za novo besedilo člena 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. To je novi ustni predlog spremembe za novo besedilo. Sedaj pa kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Usni predlog spremembe ponovno, gre za novo besedilo, zanj so prosili socialisti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10 z ustnim predlogom spremembe. Je kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe? Ne. Potem kdo je za? Proti. Vzdržani ali lahko to, prosim, preverimo. Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 10. Mislim, da je bil ta sprejet, ampak bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Ja, z veliko večino sprejeto. 11 je brezpredmeten, ker je bil 10 sprejet. Predlog spremembe 12. Za? Proti? vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 16 za, proti, vzdržani sprejeto. 17 za, proti, vzdržani sprejeto. 18 za ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. In sedaj še končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 35 za. Eden proti. Čestitke, gospod Fito. In hvala lepa za ta glasovanja. Very well done, and now we, we go to... Odlično. Sedaj pa prehajamo k zadnji točki na našem dnevnem redu za danes. To je obravnava osnutka mnenja gospoda Omržija. Thank you. It was my pleasure. Thanks. Thanks. Thank you very much. Okay. Dobro, odbor regij se je odločil, da bo podal mnenje na eh, poročilo predloga za ribištvo glede Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo po letu 2020. Gospod Omrži je naš poročevalec in bo danes predstavil osnutek svojega mnenja. Torej, ali vas lahko prosim za tišino v dvorani? Najlepša hvala. Gospodu Mrže, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nakratko. Kar zadeva Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, to ostaje zelo eh, pomemben in koristen sklad eh, za Evropsko unijo, za ribiče, za vse otoke, za eh, obaljna območja, in za pomorstvo v Evropski uniji. Poleg tega pa je ta sklad pomemben tudi za uresničitev inovativnih ciljev odgovornega in pa trajnostnega ribištva, trajnostne rambe morskih verov. Pomemben je za zagotavljanje varne oskrbe s hrano, še prav posebej, ko gre za morske sadože, za modro gospodarstvo, ki mora biti seveda trajnostno, pa tudi za to, da eh, bo Evropska unija prevzela vodilno vlogo pri upravljanju oceanov. Pri tem pomembno vlogo igrajo eh, oddaljena območja in otoška območja in ravno zaradi teh eh, je Evropska unija na prvem mestu na tem področju in zato igra zelo pomembno vlogo, nosi pa tudi veliko odgovornost. In to izpostavlja tudi moje mnenje in predlog, ki sem ga podal. Morje je naša skupna dobrina, je dobrina neprecenljive vrednosti za človeštvo in za svet in zaradi tega moramo morja ohraniti in eh, dejavnosti eh, moramo osredotočiti na ohranjanje morskih ekosistemov. Temu pa je potrebno prilagoditi tudi našo politiko na področju ribištva. To je tesno povezano tudi z regionalnim razvojem. Potrebno je povezati različna območja Evropske unije, tudi tista najbolj oddaljena. Dobro veste, kaj se dogaja z podnebnimi spremembami. Biološka raznolikost eh, morskih ekosistemov upada in zaradi tega je potreben resen odziv. Potrebno se je očiti z, z vsemi izzivi, eh, ki jih to prinaša seboj, z okoljskimi, socioekonomskimi in tako naprej. Kot eh, prvo pomorsko območje na svetu mora Evropska unija prevzeti vodilno vlogo pri mednarodnem upravljanju oceanov. Na ta način bomo ukrepili vlogo vseh otokov Evropske unije, vseh obaljnih regij in pa vseh pomorskih regij v Evropski uniji predvsem želim poudariti, da moramo okrepiti ulogo ohranitve virov. Osredotočiti se moramo na biotsko raznolikost. In zaradi tega potrebujemo tudi ustrezen proračun. Ta mora ostati na isti ravni kot v obdobju 2014-2020. Vsaj 25 odstotkov sredstev pa mora biti namenjenih zaščiti in ponovni vzpostavitvi biotske raznovrstnosti in pa morskih ekosistemov. Naj vas spomnim, tako kot sem to že storil eh, ob koncu prejšnjega sklica, da če bomo nadaljevali z trenutnim ritmom ribištva, potem ne bo eh, več na voljo eh, nobene ribe, nobene školke do konca leta 2050 in eh, to je zelo pomembno eh, tudi za najbolj oddaljena območja. In zato sem ponovno uvedel vse tiste postavke, ki so bile izključene v tej novi reviziji. Gre za člen 342 eh, za izjeme oziroma odstopanja od tega člena. potem eh, pa dovoljenje za trajnostno eh, eh, ribištvo. To mora biti dobro določeno in potrebujemo jasne kriterije. Prosil sem tudi komisijo, da komisija prouči možnost vzpostavitve Eh, ustreznega okvira za eh, najbolj odaljena območja, eh, kakor so ta to tudi zahtevala. In na ta način bomo lahko zagotovili tudi posebna nadomestila. Kar zadeva ekološke izzive, moramo bolje zaščititi okolje in pa biotsko raznovrstnost in uh, sicer moramo poskrbeti za eh, manjše onesnaževanje uh, eh, mori na evropski in pa na mednarodni ravni. In kot se je pokazalo včeraj pri direktivi o plastiki, je Evropski parlament glasoval za evropski program za čiščenje oceanov. To je tudi predlog spremembe, ki sem ga predložil v odboru za okolje. Poleg tega se je potrebno boriti proti nezakonitemu ribolavu, eh, neprijavljenim eh, dejavnostim in potrebno je očistiti naše oceane. In eh, tretjič se mi je zdelo koristno tudi, da izpostavim nedopustnost določenih ribolovnih eh, metod, ki uničujejo biotsko raznovrstnost in eh, ki uničujejo eh, vire v morjih. In na zadnje še mednarodno upravljanje oceanov. Podal sem celo vrsto predlogov, ki bi moralo omogočiti Evropski uniji, da se uveljavi kot vzgled eh, na tem eh, področju, na področju čiščenja oceanov in manjšega onesnaževanja na splošno. In z vsem ostalim eh, se seveda strinjamo, izpostavi se samo tista področja, ki bi bilo potrebno ukrepiti vse ostalo. Eh, pa eh, se mi zdi v predlogu dobro in zanimivo in prepričan sem, da bo naše sodelovanje plodno in uspešno in da bom lahko predstavil ambiciozno poročilo, ki nam bo omogočilo, da dosežemo cilje eh, razvoja podeželja. Hvala lepa. Thank you. Thank you very much, Najlepša hvala, gospod Omrži. Sedaj pa poročevalci v senci, kajti nimamo veliko časa in prosim vas, da ste kratki. Gospod Jofrida. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi jaz eh, bi rada nekaj dodala in rada bi predstavila tiste točke, eh, ki menim, da bi jih moralo to poročilo na vsak način vsebovati gre za poenostavitev upravnih postopkov za dostop do eh, sredstev iz tega sklada. To je seveda ključnega pomena, poleg tega pa potrebujemo tudi inovacije pri eh, pripravi in izvajanju projektov, kajti ambiciozni načrti se pogosto izjelovijo zaradi velikih eh, upravnih stroškov za podjetja. Poleg tega so potrebne tudi eh, spremembe pri vlogi regije. Regije morajo prevzeti vodilno vlogo pri upravljanju projektov. Prepričana sem, da bi eh, to eh, vodilo v boljše usklajevanje z lokalnimi organi in da bi to obredilo več prednosti na lokalni in regionalni ravni. Poleg tega pa bi na ta način lahko ustvarili tudi nova delovna mesta. Pri tem pa ne smemo pozabiti na dva vidika, ki morata biti vključena v prihodno programsko obdobje. Prvi vrsti moramo vsaj ohraniti eh, trenutni proračun eh, za to področje. In po mojem mnenju je zaskrbljujoč. Eh, predlog, da naj bi sredstva upadla kar za 30 odstotkov po letu 2030. Poleg tega eh, smo se zauzeli eh, za ohranitev oziroma povrnitev eh, določenih ribih staležev. Če želimo ohraniti Eh, ribištvo, eh, priobalno ribištvo, če želimo pomagati predvsem eh, majhnim, tradicionalnim ribičem, potem bomo morali na tem področju storiti več. Cilji morajo biti seveda v skladu z trajnostnim razvojem, pa naj gre tukaj za okoljski ali pa gospodarski vidik in zaradi tega je potrebno vključiti tudi turistični ribolov, izmenjavo informacij, okrepitev eh, sredstev za oglaševanje in tako naprej. To so po mojem mnenju ključne točke, ki jih mora nova zakonodaja upoštevati. Poleg tega pa je potrebno tudi ustrezno izobraževanje in pa vključevanje mladih v ta sektor, če želimo eh, poskrbeti za zagon ribištva v prihodnosti, potem moramo vključiti mlade. Ampak, če jim ne bomo zagotovili dovolj sredstev, potem eh, te možnosti nikoli ne bodo imeli. Iz eh, nove zakonodaje pa je izginil eh, del, ki je govoril o uspodbujanju človeških verov in ravno to je del, ki je izjemno pomemben. in to bo pomembno tudi za nov proračun po leto 2020. Potem je tukaj pomembna tudi vloga žensk eh, na obaljnih območjih eh, in eh, upoštevati je potrebno tudi socialni vidik. No, naj zaključim. Pomembno je, še prav posebej v odboru za regionalni razvoj, da poudarimo, koliko lahko storimo za večjo udeležbo lokalnega prebivalstva v lokalnem tradicionalnem eh, ribištvu. In eh, zaradi tega moramo zagotoviti ustrezne proračunske postavke. Potrebujemo politiko sodelovanja in skupnega upravljanja verov. Le na ta način bomo lahko dosegli konkretne in trajnostne rezultate. Eh, ter eh, bomo lahko ohranili ribje staleže. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fito. Tudi vi ste poročevalec v senci, ste lahko prosim kratek. Ja, zelo hitro bom zaključil. No, Eh, najprej naj povem, da je eh, poročevalec pripravil zelo dobro podlago. Mi se bomo usredotočili predvsem na tri točke. Najprej na poenostavitev, eh, ki je vključena tudi v vse druge uredbe. To bi moralo omogočiti deležnikom v tem sektorju, da boljše izkoristijo potencijal instrumentov, ki so jim na voljo. Drugič, vzpostaviti je potrebno dejavnosti, ki bodo umilile izjemne eh, situacije in sicer z zagotovitvijo jamstvenega sklada za ribiče. In tretja točka eh, je eh, socioekonomska uloga dejavnosti. Potrebno je zagotoviti izobraževanje in pa vključitev mladih podjetnikov poskrbeti je potrebno tudi za eh, njihovo nadaljne izobraževanje. In v zvezi s tem bomo uložili eh, naše predloge sprememb. Eh, najlepša hvala, hitreje skoraj da ni šlo. Najlepša hvala. Jaz pa sem poročevalka v senci tako v tem odboru, kakor tudi v odboru za ribištvo in strinjam se z vizijo kolegov, še prav posebej z vizijo gospoda Omržija. Predlog komisije spoštuje načelo subsidijarnosti, ne spoštuje pa načela sorazmernosti. Kaj ti ta predlog mora zagotoviti enake priložnosti za vse države članice, eh, ko gre za ribolovna območja. V eh, določenih eh, regijah Evropske unije je priobalno ribištvo netrajnostno in mislim, da se moramo ponovno pogajati o obsegu eh, dovoljenega ribolova. Poleg tega potrebujemo tudi prožnost eh, in pa eh, poenostavitev. Za prizadevanje v tej smeri je potrebno nadaljevati. Seveda je akvakultura zelo pomembna in predstavlja alternativo komercialnemu ribištvu na ta način se zmanjšuje tudi pritisk na ribje staleže in zato mislimo, da bi morali eh, akvakulturo podpreti v večji meri. Eh, mislimo, da je potrebno financiranje okrepiti in na zadnje naj spregovorim še o sofinanciranju za določene dejavnosti. Potrebno je podpreti dejavnosti na lokalni eh, ravni in to vključiti v strategijo za razvoj lokalnih območij, potrebno je vključiti mlade ribiče, zaščititi je potrebno biotsko raznovrstnost, poleg tega je potrebno vklepiti vlogo akvakulture in oziroma ribogojništva, poleg tega pa potrebujemo tudi nadomestna izplačila za izgubo ribolovnih območij. Vse to bi lahko prispevalo k razvoju tega sektorja. Vašo vizijo bom zagovarjala tudi v odboru za ribištvo. Moje predlogi sprememb bodo zatem usklajeni in upam, da bo tudi v prihodnosti ta sklad zelo dobro deloval. Hvala lepa. Much, and, uh, mis... Najlepša hvala in gospod Damato, prosim, da ste kratki. Hvala lepa, gospa predsedujoča in drugi kolegi. Seveda se v veliki meri strinjamo, kar zadeva okoljske vidike, vendar pa bomo mi predstavili tudi nekatere druge predloge sprememb, kajti verjamemo v okoljsko trajnost, vendar pa verjamemo tudi v socialno in pa biološko trajnost, čeprav posebej, ko eh, beremo člen 14, eh, se nam zdi zelo pomembno, da je potrebno zagotoviti ukrepe eh, za pomoč majhnim ribičem in tukaj potrebujemo tako posojila, kakor tudi druge finančne instrumente. Potem je tukaj člen 17, ki govori o eh, generacijskih spremembah, vendar pa to ne sme vplivati na eh, celoten obseg ribolava. Potrebno je omogočiti, dejavnosti za izobraževanje mladih, za nadaljno izobraževanje, pri tem pa se ne moremo odreči dobrim praksam, ki že obstajajo in ne moremo se seveda eh, odreči biotski raznovrstnosti. Naj zaključim z eh, členom 17 eh, še enkrat, ki vaja tudi nov odstavek, ki govori o dostopu do instrumentov za odziv na e, tveganja. E, tukaj govorim e, recimo o izgubah zaradi podnebnih sprememb, zaradi podnebnih pojavov in tako naprej. Seveda je potrebno zagotoviti ustrezna nadomestila. Najlepša hvala in hvala za dobro upravljeno delo. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo predstavnici Evropske komisije. Thank you very much, madam. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Čisto kratka bom, obljubljam. Dovolite mi, da se zahvalim eh, pripravljalcu mnenja za njegov osnutek. Ne bom eh, mogla odgovoriti eh, na vsa vprašanja, ki so bila izpostavljena, a rada pa bi odgovorila na nekaj točk. Najprej poenostavitev. gre pa eh, tudi za sprejemljive ukrepe. Izčrpen seznam kaže, da lahko ta sklad eh, podpre celo vrsto dejavnosti. Razen jasnega seznama nedopustnih dejavnosti. To mislim, da bi moralo dati državam članicam zadostno prožnost, eh, da se odzovejo na lastne potrebe. Potem pa so tukaj vprašanja, ki ste jih vi izpostavili danes, recimo vloga žensk, izobraževanje in vse to. To so že ukrepi, ki so vključeni. E, drugi, druga točka, ki bi jo rada izpostavila, je, da ta nov predlog želi zagotoviti boljšo podporo v resničevanju ciljem skupne ribiške politike. Sklad za pomorstvo in ribištvo je eh, pomorski sklad Evropske unije seveda gre tu eh, za cilje ribiške politike, pa eh, tudi za eh, zaščito ekosistemov, modrega gospodarstva. Gre pa tudi za izpolnjevanje zavez Evropske unije na področju mednarodnega upravljanja oceanov. Seveda pa je ta sklad zelo pomemben tudi na lokalni ravni v obaljnih regijah. gre za razvoj skupnosti na lokalni ravni. Predlagamo zmanjšanje sredstev za pet odstotkov, to je eh, povezano eh, z finančnimi posledicami izstopa Združenega kraljestva. Naš izračun kaže, da bodo države članice ohranile 96,5 odstotka trenujnih, trenutnih ovojnic. In še zadnja točka. Gre za uh, ultraperiferne regije. Verjamemo, eh, da ta predlog dobro odgovarja na eh, predloge teh najbolj odaljenih regij. Evropska eh, komisija predlaga strateški pristop, ki temelji na akcijskih načrtih. Do 50 odstotkov eh, dodeljenih sredstev bo namenjenih eh, za nadomestilo nastalih stroškov. Preostala sredstva bi morala biti namenjena razvoju modrega gospodarstva. In poleg tega eh, bo najbolj odaljenim regijam eh, namenjenih več sredstev. Mislim, da bomo na ta, navrst, na ta način imeli na voljo vse potrebne instrumente za razvoj teh regij. Hvala lepa. Much, Najlepša hvala, gospod Omrži, ali lahko zaključite to razpravo, ampak prosim zelo hitro. Ja, no, težko bi bilo odgovoriti. Eh, na vsa ta vprašanja mislim, da bo glasovanje na plenarnem zasedanju potekalo ob 12. uri, ampak na vsak način potrebujemo skupno stolišče našega odbora, ki se je že nakazalo in mislim, da ne bo to škod doseči soglasja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Res ste bili zelo kratki. Hvala lepa. Ali lahko sedaj prosim koordinatorje, da ostanejo še deset minut? Se upravičujem, pozabila sem. Rok za vložitev predlogov sprememb je četrtek 8. novembra do 12. ure. Še točka razno, nimamo časa za točko razno. Naslednja seja bo 15. novembra v Strasburgu ponovno. In sedaj imamo 10 minut za koordinatorje. Ok, in le eno temo imamo na dnevnem redu. Prosim, če lahko kar začnemo z vsejo koordinatorjev.